uspehom, torej z proračunom, ki bo sprejet za leto 2011. Hvala lepa. Thank you all. That item is now closed. Hvala lepa, da s tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Kolegice in kolegi, sedaj prehajamo na čas za vprašanja komisiji. Vnaprej se oproščam komisiji za zamudo, ki smo jo nabrali. Vsekakor uh, moramo ta uh, čas za vprašanje zaključiti ob 20.30. Najprej bomo postavili prednostna vprašanja komisiji. Začeli bomo z gospodom uh, Paleckisom. na to gospa McGuinness, na to pa vprašanja komisarjem Andorjev, Pibalksu in Hedegardu. Morda eno vprašanje za vsakega komisarja, žal mi je. Torej, eh, prva, prvo vprašanje, je, eh, ki ga bomo obravnavili, je številka 16. Postopkovno vprašanje. Mm, torej pravzaprav Čas za vprašanja naj bi se začel že ob 19. uri. Bojim se, da ne bomo prišli do mojega vprašanja. Ja, dejansko, pred eno uro smo imeli eno uro za mude, zdaj imamo samo pol ure za mude in seveda bomo eh, poskusili dejansko postaviti tudi vaše vprašanje, to je vprašanje številka dve. Najprej torej bi prosil gospoda komisarja, da odgovori na vprašanje številka 16. To je vprašanje gospoda Paleckisa. Izvolite. Uh, uh, Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. To je vprašanje, ki, na katerega odgovarjam v imenu gospoda Oettingerja. Dejansko prišlo je do javnega posvetovanja od marca do maja tega leta 2010. Torej. In dejansko mnogi uh, deležniki so posredovali svoje odgovore uh, na to uh, javno posvetovanje. V splošnem velika večina evropskih uh, državljanov je za obvezujočo skupnostno zakonodajo, uh, Eh, kar zadeva okrepitev varnosti, javno sodelovanje pri eh, odločanju. Poročilo bo objavljeno eh, k malu na spletni strani komisije. Zakonodajni predlog bo temeljiv na tretjem od poglavju sporazuma Euratom, ki zadeva dejansko varnost ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Sveda tukaj gre za a, varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljeno gorivo z uporabo vseh sredstev na razpolago, zato da ne bi povečevali bremena za naslednje generacije. Tehnični postopki še post potekajo, torej je preuranjeno, da bi opisovali okoljevarstvene a, zahteve, ki a, bodo postavljene državam članicam pri ravnanju s tovrstnimi odpadki in a, upo, izrabljenim gorivom. Gospod Palecki, imate na razpolago 30 sekund za dodatno vprašanje. Hvala lepa za vaš odgovor. To, da odgovor ni bil zelo natančen. Bojim se, da bi morala Evropska unija postaviti više eh, okoljevarstvene zahteve na tem področju. In eh, torej, eh, Eh, zdi se mi, da je pristojni komisar odsoten, tudi rad bi postavil neko vprašanje in sicer kako komisija načrtuje, da bo financirala ta, te ukrepe ali imamo ustrezne sklade za to, da bomo lahko ustrezno uh, uložili. Gospa Tikav, 30 sekund, izvolite. Hvala lepa. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in skladiščenje mora potekati ob največji varnosti, zato je bistvenega pomena, da pride do sodelovanja med evropskimi, regionalnimi, nacionalnimi, lokalnimi oblastmi. Vprašala bi komisijo, kako si predstavlja, katera bi lahko bila uloga lokalnih oblasti v, te, na, v tem smislu gospod eh, De Hoek eh, dejansko nadomešča gospoda Oettingerja, to da če želite odgovoriti na ta dodatna vprašanja, prosim, izvolite. Poskusil bom, eh, da ne, poskusil bom ne dati preneumnih izjav in odgovoriti na dodatno vprašanje gospoda Paleckisa. Vsekakor mislim, da konec koncev je to nacionalno vprašanje, kaj ti končna pristojnost je na nacionalni ravni, pravni okvir pa se oblikuje na evropski ravni. Zato predpostavljam, da financiranje je na strani eh, nacionalnih vlad, razen če ne bo drugače določeno v eh, zakonodaji, ki jo eh, oblikujemo. Lokalne oblasti pa, gospa Tikal, Mislim, da bodo imeli določene pristojnosti glede na distribucijo eh, pač eh, nalog in na porazdelitev nalog eh, v posameznih državah članicah. Sveda to bo del postopka odločenja tudi na nacionalni ravni. Vsekakor v vsaki državi obstajajo ustrezni ukrepi, recimo, ki dovoljujo gradnjo tovrstnih objektov in to so odločitve, ki se sprejemajo na nacionalni ravni. Se pravi, da vse je odvisno od nacionalne zakonodaje, to, da določene odgovore bomo morda našli tudi v zakonodaji, ki vam jo bomo predložili. Zdaj pa še eh, naslednje vprašanje in sicer eh, vprašanje številka 17. Gospod komisar, imate besedo. Uh, hvala predsedujoči komisija jemlje vprašanje dela otrok zelo resno junija ilo je navedel da dvesto milijonov otrok dela kljub temu da dejansko beležimo neko upadanje tega števila, ampak seveda še vedno preveliko število otrok dela med tem, ko bi moralo hoditi v šolo. Moramo ugotoviti, da samo pet odstotkov teh otrok delajo v sektorjih, ki so izvozno usmerjena. Eh, v skladu so podatki ILA delajo eh, na kmetijah ali pa eh, v samih ali pa gre za delo na domu. Dejansko moramo oblikovati celostno politiko, ki eh, se usmerja predvsem izkoreninjene revščine in dela otrok. Ta pristop je bil oblikovan eh, v dokumentu komisije za boj proti delu otrok, ki ga je podprl, podprl svet 14. junija. Naj eh, vas opozorim na to, da eh, si lahko ogledate oba dokumenta za bolj poglobljene podatke. Vsekakor eh, ta boj eh, prispeva k mednarodnemu cilju izkoreninjenja dela otrok do leta 2016 in eh, tudi odpravljanja vseh oblik dela otrok. Mnoge evropska, mnoge evropska podpe, podjetja, tudi mala in srednje velika, dejansko podpirajo podpirajo to vrstne usmerjenje zato, da se delo otrok ne uporablja v njihovi dobavni verigi in seveda moramo vse to bolje vključiti tudi v eh, boj za človekove pravice in v vse povezane politike. MSP-ji dejansko lahko a, eh, izkoristijo ustrezne programe za to, eh, da pač a, lahko preverjajo, preverjajo, da v svoji dobavni verigi ni prisotnega tega dela otroka. In V ta namen obstajajo posebni programi. Hvala lepa. Zdaj uh, ima na voljo gospod Eward, ima besedo za 30 sekund, na to pa gospod Rubik. Hvala lepa. Torej, uh, delo otrev otrok je vprašanje, na katerega opozarjamo že uh, nekaj časa to moramo obravnavati kot politiko, ki je treba ugraditi v vse politike, raje kot da to obravnavamo kot ločeno vprašanje. Ali komisija ima kakšno posebno politiko za to, da ponovno uvede eh, dejansko ustrezne ukrepe za ponovno vključevanje teh otrok v izobraževanje? Gospod Rubik. Gospod komisar, moje vprašanje je naslednje. Ali lahko pri pogajanjih v okviru STO načnete razpravo glede tega, da bi uvedli nekakšen znak kakovosti v mednarodni trgovini, eh, tako da bi potrošnika v Evropi imeli nekakšno garancijo strani priznane inštitucije, da se proizvodi izvajajo brez dela otrok. To bi lahko bil prostovoljen ukrep, ki pa bi zelo hitro lahko učinkoval. Hvala. Gospod komisar, izvolite. Naj se povrnem k vprašanju gospoda Ewarda. Naj, naj dodam, da spostova, spoštovanje eh, za eh, konvencijo ILA in kar zadeva tudi temeljne pravice eh, na področju dela, to je bistven del evropske politike, naj bo to v okviru eno, enostranskih, enostranskih prizadevanj ali pa multilateralnih prizadevanj. Dejansko mi se borimo proti vsem najhujšim oblikam eh, dela otrok oziroma potrebno je tudi vključiti socialne akterje, medvladne organizacije in pripraviti ustrezna priporočila in javna poročila. recimo eh, naša politika je recimo ta, da umaknemo določene preferencialne obravnave, ampak predvsem eh, želimo izpostaviti, te, da manjši odstotek otroka dela v podjetjih, ki so izvozno usmerjanja. Obstajajo številni programi z državami, naprimer z Indijo, prek katerih skušamo upoštevati ta vidik in želimo torej zagotoviti ustrezno izobrazbo tamkajšnjim otrokom. Kar pa zadeva dodatno vprašanje v zvezi z MSP-ji, naj povem, da a, eh, ti programi so izredno pomembni, ampak tako kot sem eh, uvodno povedal, ugotavljamo, da mm, veliko MSP-jev je pripravljenih vstopati v te programe in jih uresničevati, tako da si zagotovijo, da delo otrok je izključeno iz njihove dobavne verige. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Zdaj pa prehajamo na 18. vprašanje gospe McGuinness. Ko ste pripravljeni, gospod komisar, eh, lahko odgovorite. Hvala lepa, predsedujoči. 30, torej, sporočilo z dne 30. junija za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. predstavlja konkretna orodja za ustrezno sklajevanje gospodarske politike. Predlagamo bolj učinkovit eh, okvir za eh, finančni in davčni nadzor, boljši, boljše uravnoteženje makroekonomskih eh, neravnovesi. Naše, naši predlogi so bili pozitivno sprejeti v okviru sveta in v okviru tudi delovne skupine, v okviru parlamenta in tudi strani medijev. Uh, Tudi Evropski svet je podprl naša priporočila in nas podbudil k, te, k temu, da poskrbimo za boljše sklejevanje gospodarske politike, zato da bi dosegli te cilje čim prej. Komisija bo sprejela potrebne pravne predloge tekom tega meseca in torej računamo na podporo sveta in parlamenta za to zakonodajno delo, zato da bodo naši post predlogi postali operativni čim prej. Kot del zakonodajnega paketa bomo predlagali predlagali eh, novo vrsto orodij v obliki sankcij, ampak tudi spodbud, tudi mehanizme za finančna eh, in davčna pravila, kar je ključnega pomena za kredibilen davčni okvir in eh, tudi, kar zadeva pomembne teme razprave v okviru delovne skupine. Predlagali bomo tudi nov sistem sankcij za 16 držav članic evroobmočja in tudi bomo predvideli preventivne in korektivne ukrepe in drugič torej, torej korektivne ukreme, kar zadeva makroekonomska neravnovesja. To bo privedlo torej do večje tudi medsebojne odvisnosti. Ukrepi morajo biti eh, komplementarni tudi z ozirom na Evropski pakt, pakt stabilnosti in rasti. Moramo se izogniti tudi pretiranim primankljajem. In zato, da izboljšamo eh, spoštovanje v vseh 27 članicah, celo razmišljamo o možnosti eh, določenih prihodnjih sankcij, recimo v povezavi z, kohezi, z prispevki iz kohezijskega sklada in iz strukturnih eh, skladov in dejansko bi lahko uporabili tudi evropski proračun kot dodatni vzvod za spoštovanje zahtev iz pakta stabilnosti in rasti. Hvala lepa, gospa McGuinness, na to pa gospa Harkin. 30 sekund imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, komisar, za široko odgovor. Moje vprašanje je bilo bolj specifično, kajti državljani a, pač poznajo to možnost sankcij, kako boste kaznovali države članice, ne da bi kaznovali njihovih državljanov, to je bistvo mojega vprašanja, kako, če boste pač eh, preprečili um, izplačila iz eh, evropskih skladov, kako se boste izognili temu, da ne kaznujete samih evropskih državljanov. Gospa Harkin komisar, soglašam z vami, da potrebujemo pravila, ko imamo skupno valuto. To, da pakt stabilnosti in rasti je bil oblikovan v čisto drugačnem trenutku, stvari so se zelo spremenile. Države kot moja se še vedno bojujejo z težavnimi razmirami. Sicer po eni strani imamo tudi sistema eh, korenčka in palice, ampak eh, tako kot je povedala kolegica, to bo vplivalo tudi na državljane. In jaz mislim, da to ni neč način, kako lahko komisija napreduje, ko nekatere države so še vedno skoraj na robu gospodarskega propada. Hvala lepa, komisar, izvolite. Ready, Pripravljen sem komisar tudi ob tej pozni uri. Mislim, da je to zelo pomembno in tehnično vprašanje v primeru večletnih eh, finančnih programov. Uh, vse skupaj dejansko ne bo imelo takošnjega učinka, kaj ti ponavadi splačila potekajo v obdobju dveh let. To je pokrito v večletnih programih in državam članicam omogoča dovolj časa, da izvedejo korektivne okrepe v skladu z priporočili sveta. Sklad bo dobil nov preračun, čim bodo države članice upoštevali priporočila sveta zmanjšanje števila plačil bi se pojavilo le, če priporočila sveta ne bi bilo poštevana. No, mehanizem sankcij pa bi izločil situacijo, kjer bi zmanjševanje subvencij zmanjševalo tudi dohodke ribičov in kmetov. Torej, zagotovljeno je, da se tako stanje ne more zgoditi. Hvala. Hvala lepa, gospod Huh, za to, da ste bili tako kratki in precizni. Sedaj pa vprašanja gospodu Andorju, čim bo pripravljen, začenši z za številko 19. Gospa Blinkevič Jute je postavila to vprašanje. Kot sem že prej povedal, nas čas zelo priganja, skušali bomo odgovoriti na čim več vprašanj, zato sem vam vsem hvaležen za to, da ste čim bolj kratki. Vprašanje 19. Gospod Andor, beseda je vaša. Spoštovani predsedujoči, dragi poslanci, zadnje desetletje je videlo razne reforme pokojninskega sistema, ki se nadaljujejo v državah članicah. Komisija seveda spremlja vplive in pa izvajanje teh reform tudi z metodo odprte koordinacije in preverja, ali so ukrepi primerni, pregledni in tako naprej. To vključuje tudi skupen pregled pokojninskih sistemov in pa strani dveh odborov. Skupni pregled pregleda rezultate zadnjega desetletja pokojninskih reform in pa dosežene napredke, pa tudi težave zaradi kriz in pa zmanjšanje zaposlovanja, zmanjšanje rasti in pa hitrejšega staranja prebivalstva. Svet je sprejel mestno poročilo junija in pa končno Poročilo je predvideno za konec leta. Komisija tesno sodeluje z državami članicami v zvezi z številnimi vprašanji povezanimi z pokojninskimi sistemi in reformami, naprimer letno skupno poročilo. Priporočajo ukrepe, ki so prilagojeni potrebam držav članic. Zamerjanje napredka. Države članice skupaj z komisijo razvijajo cel kup indikatorjev, v odboru za socialne zadeve. To bomo uporabili tudi pri strategiji EU 2020, za tudi ukrepov za pokojninske ukrepe. Pokojninske reforme morajo temeljiti na so rešitvah, ki prispeva k stabilnosti pokojnin in ki se jih ne izvaja na račun starejših in pa najbolj ranljivih skupin. V teh v svojih političnih smernicah lani septembra je predsednik Barosa rekel, da moramo zagotoviti, da bodo pokojnine opravljali delo, so mu, katerim so namenjene, namreč da bo zagotavljalo um, dohodke za upokojence in ranljive skupine. Niso vse, zagotoviti je treba, da ne bodo potisnjeni na rob. Uh, revščine in da bodo imeli dostojno življenje tudi po pokojitvi. Kar se tiče alternativ, kot so višje eh, davki in podobno, je treba tukaj upoštevati, da če bo več ljudi delalo več in dlje, lahko to odigra pomembno vlogo pri zagotavljanju pokojnin komisija je bila vedno mnenja, da je pokojninska reforma potrebna, vendar ni zadostna. Delavci morajo imeti možnost, da delajo in delajo dlje, zato da bodo lahko tudi pridobili pokojninske pravice. To pomeni, da je treba se boriti tudi za protidiskriminacijo na trgu delovne sile, odpirati nova delovna mesta, zagotavljati usposabljanje v teku celote karijere in pa prilagajati znanje ljudem njihovim določenim življenjskim obdobjem. Tukaj so potrebni večji napori in Evropa 2020 nudi okvir za takšne napore. Upam, da bodo države članice postavile visoke cilje v svojih nacionalnih programih. Trenutni evropski okvir za pokojnine, ki zajema tako politike kot ureditve, bo upoštevalo seveda tudi vse težave, ki jih prinašajo krize in drugi vplivi na pokojninske eh, reforme. Odprli smo tudi široko razpravo o tem, ali naj se zagotovi tudi določen okvir za, um, in platformo za pokojnine, zato da se bo zagotovilo, da so pokojnine varne in primerne. Zelena knjiga pa tudi išče prispevke, ki bi jih lahko Evropska unija dodala pokojninam išče pot, kako bi lahko Evropska unija podprla države članice pri tem, da prilagodijo svoje politike in ustvarijo dostojne pokojnine za prihodnost. Zelena knjiga je priložnost, da združi pogled vseh tistih, ki so tukaj vključeni, torej ne samo države članice, ampak tudi delodajalce in pa sindikate, ki so vključeni v pokojninske scheme seveda poključuje tudi Evropski parlament. To bo zagotovilo, da bodo vsi ukrepe, ki jih predlagalo, temeljili na solidarnosti, da bodo učinkoviti, proporcionalni in da bodo v celoti upoštevali načelo subsidijarnosti. Hvala. Gospa Blinkevič, jute bo dobila besedo, ne pa tudi drugi, ker je odgovor bil komisarja tako obširen. Gospa Blinkevič, jute. Hvala lepa za vaš odgovor, ampak dejansko sem želela slišati od vas, katere ukrepe bo komisija izvedla v zvezi z zaposlovanjem starejših, kajti zelena knjiga, o kateri govorite, omenja, da je potrebno prestati podaljšati staro za upokojitev glede na demografski razvoj v Evropski uniji. Vendar pa specifični ukrepi, ki se nanašajo na starejše ljudi, lahko postanejo tudi škodljivi, kajti lahko ljudje padejo v določeno past. Gospod komisar, prosim. Torej, eden od najpomembnejših nadaljnih postopkov po tej zeleni knjigi bo pobuda, za aktivno staranje, ki se bo začelo 2012. Sedaj imamo trenutno eh, pripravljalno fazo in tu bomo vključili tudi povezano delo v zvezi z demografskim razvojem in To bo vključevalo podporo in ukrepe za zaposlovanje starejših. Pogledali bomo, kaj je potrebno storiti za to, da bomo razvili scheme za celo vseživljenjsko učenje kajti, in pa zdravstvo, kajti vse to so dejavniki, ki so pomembni pri tem vprašanju. Hvala lepa. Hvala. Naslednje vprašanje, gospod Papa Nikolaov, številka 20. In rekel sem največ dve vprašanje gospoda Kravlja bom prosil, da eh, pripravi dopolnilo k vprašanju gospoda Papa Nikolava. Torej, prosim, če odgovorite na vprašanje gospoda Papa Nikolava o posledicih novih pogojev za zaposlovanje za mlade. In pa, da tudi vključite vprašanje gospoda Kravlja. Mm, memorandum o sporazumevanju, ki je bil podpisan med Evropsko komisijo, mednarodno oziroma Evropsko centralno banko in mednarodnim denarnim skladom, predvideva, da se predvidi minimalne plače za tvegane skupine, kot so mladi in dolgoročno brezposelni. Ti so namreč izpostavljeni večjemu tveganju brezposelnosti in pa socialni sključenosti. Mladi prejemajo minimalne oziroma manjše od minimalne plače v državah kot je Belgija, Češka, Nizozemska, Slovaška in Združene kraljestvo in druge. Medtem ko je glavni argument za uvedbo minimalne plače to, da se zmanjša um, to revščino, pa bi lahko hkrati to povzročilo tudi zvišanje uh, določenih stroškov in s tem bi zopet uh, mladim prepričili dostop do delovnih mest. Visoka brezposelnost med mladimi pa je dokaz o tem, kako težko stopijo na trg delovne sile. Pre, številka brezposelnosti za mlade od 15 do 29 let je 30,9 odstotkov v primerjavi z 19,8 odstotkov na drugem področju. Dolgoročna brezposelnost je visoka tudi v Grčiji, kar kaže, kako težko oziroma to pora, pora, je v porastu in to kaže, kako težko je brezposelni ponovno dobiti službo. Zato so potrebni ukrepi za tiste, ki težko vstopajo na, delovno, na trg delovne sile, torej mladi in pa dolgoročne brezposelnosti. Kakovostna delovna mesta so tudi največja, najpomembnejša um, naloga v Evropski uniji in to je zagotovljeno tudi v strategiji Evropa 2020. Brezposelnim in drugim občutljivim skupinam moramo izkazati pomoč in podporo. Uh, In to kažemo tudi v evropskih skladih, predvsem pa tudi v Evropskem socialnem skladu. Financiramo številne okrepe za povečanje zaposlovanja, za zaposlovanje mladih, žensk, dolgoročno eh, brezposelnih in to s številnimi okrepi. To delamo tudi z promocijo zaposljivosti in pa prekvalifikacije in drugimi ukropi. Memorandum o sporazumevanju pa tudi predvideva povečanje vero v strukturnem skladu in povečanje števila projektov na tem področju. Hvala. Po pol minute gospod Papa Nikolao in gospod Kravlj in potem dve minuti za gospod komisar. Gospod Papa Nikolao. Hvala lepa, gospod komisar, za vaš odgovor. Ampak ne vem, če je to, kar piše v tem memorandumu, res prihaja od komisije ali od grške vlade. Ali pa je to nekaj, kar je plod domišljije. Do leta 2012 piše, da naj bi imeli to minimalno plačo in to je za tistem, ki so stari 21 do 25 let. Kako pa želite to zagovarjati na evropski ravni? Ali bo to tukaj tudi neka meja? Hvala lepa, gospod Kravli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani komisar, zaradi novih izzivov, s katerimi se soočajo predvsem mladi, pri dostopu tudi do izobraževanja so potrebne nove pobude, se, ki se bodo ukvarjale ravno za to skupino. Nečesa pa ne vidim. Namreč mednarodnih mrež, ki pomagajo ljudem, da se izobražujo, sposabljajo in eh, tu čakam ukrepe strani komisije. Gospod komisar, dve minuti, prosim. Gospod govori brez mikrofona. Torej, rad bi se navezal na to, kar je predsednik komisije povedal danes zjutraj, kjer je omenil nove ideje v zvezi z mobilnostjo in drugimi okrepi, kjer bomo izvajali ukrepe posebej za mlade in rad bi se tudi skliceval na projekt Mladina v gibanju, kjer se ne bomo samo sredotočali na eh, mobilnost, ampak tudi na boljšo možnost zaposlovanja mladih. To seveda ne bo samo za Grčo, a tudi Grča bo tega lahko profitirala. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kravli, na vaše vprašanje pa boste seveda prijeli pisni odgovor gospoda Galerija tukaj ni, zato gospod Mičel, gospod tri, eh, številka 23, o razvojnih, vrhu o razvojnih ciljih tisočletja. In to je vprašanje za gospoda Pibalksa. Torej, ko bo on lahko na to odgovoril, se veselimo tega odgovora. Izvolite. Uh, president honourable members with only five uh, years left to achieve Samo še pet let nam je ostalo, da bi dosegli cilje tisočletja, saj smo se dogovorili za cilj leto 2015. Komisija je mnenja, da so še vedno lahko, še vedno lahko dosežemo te cilje pokazati moramo jasno zavezanost in izvesti konkretne akcije na podlagi naukov, ki smo jih naučili. Številne države članice so bistveno napredovale pri doseganju teh ciljev in jih bodo po vsej vrednosti dosegli. Številne države pa imajo morda še vedno težave. Združeni narodi so imeli srečanje v septembru 2000 oziroma bodo imeli srečanje v septembru 2010 eh, in to je zagotovo izziv. Ampak tu ne bomo samo pogledali, kakšni so, um, kako so potekale za obljube iz leta 2000, ampak kako bomo še bolje ukrepali, da bomo cilje dosegli do leta 2015. Doseganje razvojnih ciljev je v odgovornosti vsake posamezne države, ki je tukaj vključena, kar se tiče mednarodne podpore. In razvojne podpore je Evropska unija vodilna in uh, je zgled partnerjem. Na podlagi predlogov, ki jih je podala komisija, so države članice dosegle soglasje za konkretne akcije in politike, zato da bi tudi ukrepali med današnjim dnem in letom 2015. Na vrhu bomo ponovno potrdili našo zavezano za doseganje cilja do leta 2015. Sklepi sveta iz junija ponovno povdarjajo zavezano za doseganje ciljev in nove države članice so tudi letno poročale svetu. Nadaljevanje akcij bo tudi vsako leto izvajala komisija. Evropska unija se je, eh, bo namenila še vedno nič cele sedem odstotka BND, tako kot do zdaj. Gospod Mičel, beseda je vaša. Hvala komisarju za odgovor. V teh strogih časih je nujno, da javnosti sporočimo, kaj je bilo uspešno v zvezi z razvojnim proračunom, ki smo ga porabili. In glede na to, da gre ta BND dol, je nujno, da se znižajo tudi prispevki, ampak ne kot odstotek zniženega BND-ja, tako da bo države v razvoju dvakrat um, kaznovanja. Ali boste to povdarili v New Yorku? Komisar, Javna podpora je seveda izjemno pomembna in to je bistveno za celoten napredek, zato smo pleteni v številne projekte, kjer skušamo sporočiti, kaj smo dosegli in eh, to bomo počeli še naprej v zvezi z BND. To zmanjšanje tega denarja bo ponekod pač še manjše, ampak še vedno nismo na smo na nič cela 4 odstotkov in res se bomo morali zelo potruditi, da bomo dosegli teh nič cela 7 odstotkov BND. Res pa je, da ne smemo še gledati ne v odstotkih, ne v absolutnih številah, ker smo se zavzeli, zavezali smo se za uresničitev to, teh ciljev tisočletja. Hvala lepa. Gospod Gallagher je prispel. Gospod komisar, bi lahko morda odgovorili na vprašanje 22 o prihodnjem vrhunskem srečanju EU Afrika. To je vprašanje 22 gospoda Gallagherja. Samo trenutek, prosim. To je politično oziroma politična vprašanja, ki jih bomo obravnavali na vrhunskem srečanju EU-Afrika, pripravljamo v tesnem sodelovanju z drugimi akteri, ki so tukaj vključeni v skladu z tem, kot je predvideno v Lizbonski pogodbi. Komisija je eden od motorjev strategije na področju odnosov med EU in Afriko in to bo odražalo tudi naše delovanje na, na slednjem vrhu. Ta vrh bo potekal v Libiji konec novembra 2010 in bo opredelil bolj konkretno cilje in ambicije političnega in tehničnega sodelovanja med Evropsko unijo in Afriko v prihodnih letih. Posebej pa se, bo mora, se bomo morali na vrhu strinjati o vsebini in pa delovnih metodah um, akcijskega načrta o, za leto 2011 do 2013. Lizbonski vrh 2007 je bil bistven za nadgraditev odnosov z Afriko. Tukaj smo gradili na partnerstvu in enakopravnosti in letošnji vrh pa bo usmerjen v akcije in doseganje konkretnih rezultatov. Kar se tiče podrobnejše vsebine, želimo, da se obravnava naslednje vsebine torej ustvarjanje delovnih mest in gospodarska rast in pa naložbe. To je bistveno v Afriki in o tem se je treba pogovarjati na področjih, kot je energija, učinkovitost, razvoj zasebnega sektorka, trgovina, kmetijstvo in varstvo um, oskrbe s hrano. Okoljevarstvena zaščita, tukaj se je treba predvsem osredotočiti na podnebno zaščito in zaščito biotske raznolikosti. Pomembno vprašanje je tudi mer in varnost, predvsem v kriznih območjih, boj proti terorizmu, boj proti mednarodnem kriminalu. In to je povezano tudi z upravljanjem in pa z človekovimi pravicami. Komisija pričakuje številne voditelje z obeh celin, ki se bodo deležili tega vrha in se dogovorili o konkretnih ciljih, ki bodo tukaj vključili vse akterje v Afriki in EU, torej tudi medije in druge. Tu si bodo lahko mnenja izmenjali tudi predstavniki parlamentov, zasebnega sektorja in pa civilne družbe. Poleg tega pa komisija namerava vključiti tudi druge predstavnike afriških deležnikov, univerz, raziskave, lokalnih oblasti in druge. Tako kot na prejšnjem vrhu, bomo tukaj tudi podpisali politične deklaracije in pa tudi skupne izjave vlad in držav. Hvala. Gospod Galager, pol minute. Hvala lepa in hvala komisiji za odgovor. To je zelo pomemben vrh in veseli me, da se boste lotili tem, kot so rast, naložbe, energija, okolje, mir in varnost. Mislim pa, da je tudi pomembno, kot ste rekli, da je potrebno določiti konkretne cilje. To je sedaj priložnost, da vas prosim, da izkoristite svoj dober vpliv in da pritisnete na vse države članice, da bojo spoznale pomen, te, tega razvoja in da. Gospod Geleger, pred, gospod predsedujoči, bi je prekinil gospoda Gelegerja. Komisar, prosim za, kratko, za kratek odgovor. Torej, res je, da moram podpreti uh, države članice, da izvajajo podporne okrepe in vesel sem, kaj smo dosegli. Uh, in za dodatno pomočjo bo seveda to še lažje. Brez naše pomoči bi bila revščina še večja in zato je naša podpora pomembna, kot je danes povedal tudi predsednik Malija v tej hiši. Hvala lepa. Kot sem povedal že na začetku, da se bomo vsakemu vsaki temi posvetili samo z dvema vprašanjima, zato boste še preostale dva poslanca dobili odgovore v uh, pisni obliki. Sedaj pa prihajamo k komisarki Hedegard in prvo vprašanje je vprašanje Tikao, številka 26. In to prosim čim krajše. Vse kolege prosim, da ste čim krajši. Gospa Hedegard, beseda je vaša. Hvala lepa. Leta 2000. 2007 oziroma 2006 in zgodaj 2007 je komisija izvedla poglobljeno uh, oceno suši in dezertifikacije. Na podlagi te ocene smo predstavili številne predloge o eh, politik za ohranjanje voda in eh, v sporočilu komisije smo to tudi posredovali v juliju 2007. Sedem možnosti smo tukaj uh, identificirali za boj proti pomankanju vode. Torej, postavi pravilno ceno za vodo, boljša, bolj učinkovita poraba vode, ocena tveganja in pa zagotavljanje infrastrukture, uh, povečanje kulture varčevanja z vodo in pa izboljšanje um, zbiranja podatkov v zvezi s tem. Na podlagi informacij držav članic in lastnih anali analiz komisija vsako leto po pripravlja poročile, ki ocenjujejo vseh teh sedem vidikov v celi Evropi. Komisija tudi izvaja belo knjigo v zvezi z um, prilagajanjem podnebnim spremendam hkrati pa tudi pripravlja sporočilo v zvezi z tem, to pa je predvideno za prihodnje leto. Komisija namerava tudi do leta 2012 sprožiti blueprint za vode v Evropski uniji, ki bo namenjen izvajanju direktive o zaščiti voda in pa pregledu ranljivosti okoljskih vodnih verov na zaradi podnebnih sprememb da pa bi pripravili ta blueprint, tudi pripravljamo številne aktivnosti, tudi pilotski projekt za preventivne okrepe, za preprečevanje dezertifikacije v Evropi. Gled, tukaj preučujemo tudi posledice uh, podnebnih sprememb na vodne vere. To pot, uh, podpiramo tudi z sektorskimi okrepi, kot so seveda kmetijski ukrepi, kohezijska politika in tako naprej. Hvala lepa, gospa Tikal, pol minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Hvala lepa, gospa komisarka. Boj proti podnebnim spremembam je prednostna naloga za Evropsko unijo. Uh, Vplivi podnebnih sprememb so vedno bolj vidni, zato bi vas vprašala sredeče, kaj bo komisija naredila za to, da bo proračun Evropske unije odražal to prednostno nalogo in kako boste izkoristili pregled ob polčasu in pa novo finančno perspektivo, zato se boste odzvali na te cilje. Hvala. Hvala, komisarka, prosim. Hvala. Ena od zamisli, ki jo imamo, sem že omenila na mojem uvodnem zaslišanju januarja, namreč, da bomo skušali pripraviti novo eh, finančno perspektivo, kjer bomo projekte morali pregledati tudi z vidika klimatskih sprememb. Torej, če bo nekje nek infrastrukturni projekt, nek velik projekt, kakršnekoli vrste, bi že v gradbeni fazi morali upoštevati vpliv na recimo vode, na podnebne spremembe in tako naprej. Torej, drugače povedano, to je ena od naših prednostnih nalob, namreč, da bi imeli nek eh, podnebni test za stvari, za katere namenjamo denarja, torej bi projekte financirali le, če Evropska unija to podpre oziroma potrdi, če namreč izpolnjuje pogoje iz tega posebnega področja. To je eden od primerov. Dobro. Sedaj pa vprašanje 27 in 28 gospoda Florenca in gospoda Rodrigesa. Komisarka, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Skušala bom odgovoriti na obe vprašanji hkrati. Uh, tako za uh, strategijo v Cancunu. Torej, podnebne spremembe, vse to so vključene v um, pravno zavezujočem sporazumu. Tak sporazum bi mogli doseči čim prej. Uh, To smo želeli storiti že v Kevenhavnu in eh, s tem bomo nadaljevali. Evropska unija je pripravljena sprejeti takšen sporazum tudi v Cancunu v novembra in decembra, ampak moramo pa tudi priznati, da drugi verjetno za to ne bodo pripravljeni. To sem slišala tudi na raznih, na ministerskih ravneh. Moramo pa biti realistični in eh, tukaj pogledati tudi postopkovni pristop, ki ga je predlagala komisija marca in temu sedaj sledimo. Torej, veliko vprašanje je, kaj to pomeni za Cancun, kakšen svežen lahko dosežemo v Cancunu. Po našem mnenju bi morali tukaj biti usmerjeni v arhitekturne korake in eh, tukaj predlagati konkretne akcije v nekem svežnju odločitev. Torej lahko bi imeli naslednje elemente v Cancunu. Najprej bomo morali unovčiti nove elemente, o katerih smo se eh, dogovorili v Kebenhavnu in eh, to bomo morali tudi potem še formalno podeti tudi v Cancunu. Bistvenega pomena je tudi, da bistveno napredujemo pri uh, merjenju poroč in poročanju uh, zmanjševanja emisij, potem deforestacija, torej izvajanje ukrepov proti tem pojavu. Tudi to mora biti eden od ciljev za svežen v Cancunu, v Kevenhavnu smo bili tako blizu temu, da bi nam moralo biti uspeti v zvezi z gozdovi, vsaj v Cancunu. Isto bi lahko rekli tudi v zvezi z akcijami za prilagajanje. In tudi pri tehnologijah upamo, da bomo lahko tukaj čim bolj, eh, čim prišli čim bliže. Tudi pri finančni arhitekturi bi mogli doseči napredek. eno od glavnih vprašanj v Cancunu bo tudi, ali lahko preostali svet tudi se drži svojih finančnih zaobljub, ki so dali. Morali bomo tudi oblikovati finančno arhitekturo dolgoročneje in pa tudi oblikovati podnebni sklad. Radi pa bi tudi videli uh, nov mehanizem za oglični trg in pa za trgovanje z emisijami, torej uh, modernizacija tega potem pa na našem seznamu želja pa je tudi napredek pri emisijah v letalstvu in pomorskem transportu. Potem pa mislim, da bi lahko v Cancunu dosegli soliden temelj za nek mednarodni okvir in bomo dosegli, če se lahko dogovorimo o vsebini, potem se bomo lahko drugo leto lažje tudi dogovorili o skupnem skladu. V vsakem primeru pa mora biti jasno, da rezultat v Cancunu mora biti uravnotežen in kaj s tem hočem povedati. Kjotski protokol v svoji trenutni strukturi ne, sam ne more izpolniti ciljev dveh, odsto, dveh stopin. Zato je jasno, da s, naše mnenje smo pripravljeni za drugo obdobje zavez, ampak vsem naj bo pa jasno, da to samo po sebi ne bo spremenilo veliko. Moramo k temu dodati neke pogoje, sicer pa bo za nas teže izvajati pritisk na druge, da se bodo zavezovali tudi v prihodnosti. Moramo zahtevati tudi podobne uh, zaveze z drugi, drugih uh, razvitih držav, ki niso del kjotskega protokola, tako kot recimo ZDA. In potem moramo tudi videti, kakšne zavezanosti strani državo porastu, kot je naprimer Kitajska. Uh, kar se tiče pa tudi okoljske integritete, pa je nekaj šibkosti v kjotskem protokolu, ki spodkopavajo to integriteto in teh moramo tudi obravnavati. Tu mislimo o gozdovih in pa vročem zraku. Sicer pa ni možnosti, da bi ostali pod temi dvemi stopinjami. Poleg tega pa moramo izboljšati pravila, recimo kiotska pravila nam prepoveduje, da bi tukaj uvedli krepe na področju letalstva in tako naprej. In potrebujemo tudi modernizacijo drugih sistemov. Vse to moramo določiti za prihodnost to mora biti jasno in popravljeno. Moram reči, da trenutno pogajanja niso zelo ravnovešena. Pogajanja v nadaljevanju Kjota so bistveno bolj napredna kot pa pod, uh, pogajanja z državami v razvoju. In tu bomo morali obrati drugačno pot, če bomo želeli pri, napredovati. V Cancunu bomo morali še vedno biti zgled, smo vodilni pri boju proti podnebnim spremembam, so vodilni pri izpolnjevanju kjotskega sporazuma. Uzakonili smo zmanjševanje za 20 odstotkov in povečali bomo naše cilje na 30 odstotkov, če bodo pogoji pravi. Torej, mi izpolnjujemo svoje zaobljube, torej nismo mi problematični. Pa še končno izvajamo zelo um, aktivno politiko na tem področju. In tukaj bomo tudi še um, zelo aktivno skušali pridobiti druge države, da se pridružijo našim pogledom. In zato želimo krepiti našo mrežo delegacij in radi bi tudi sodelovali z parlamentom pri teh dejavnostih. In ravno kar sem se tudi pogovarjala z, z vašimi predstavniki in mislim, da ima parlament odlično priložnost, da se tudi poveže z drugimi predstavniki drugih parlamentov, da si tu izmenjajo mnenja, tako da bomo lahko imeli močnejšo stališče. Hvala. Okay, eh, um Hvala lepa. To odgovor je bil zelo dolg in eh, podroben. Imamo še dve dodatni vprašanje, ampak potem bomo zaključili, ker ob 20.30 bomo morali zapustiti dvorano. Torej najprej gospod Florence, na to pa gospod Rodriguez. Gospod Florence, res se cekajte. Gospa komisarka, hvala za diplomatski odgovor. Res je. Mi pripravljamo resolucije za Cancun in ob koncu Eh, ko bomo prišli do nekega sporazuma, moramo natančno povedati, kaj želimo. Rekli ste, ponudili smo 20 odstotkov, če bodo številke v redu, eh, želite 30 odstotkov. Kaj to pomeni, ko ste rekli, da če bodo številke v redu? Ali, in ali je to dejansko volja celotne komisije? Hvala, gospod Rodriguez. 30 sekund. Si la concreción. Eh... Eh, hvala. Odgovor komisarke pomeni, da naj mi predstavljamo avantgardo. Mi mora biti, moramo biti tisti, ki so v prvih vrstah. Mi moramo začeti že sedaj, ko drugi še niso začeli. S tem se lahko strinjam. Če se bo komisarki posrečilo, da bomo imeli enotno stališče, ne 27, potem bo to tudi dobro skratka, imam enake dvome kot gospod Florenc, ali se bo to dejansko posrečilo. Gospa komisarka, dve minuti največje je možno. Si bom prizadevala, če so pogoji ustrezni, tako da naj se odzovem na vprašanje gospoda Florenca. In mislim, da to, kar je zdaj pomembno, je to, da države članice Evropske unije dejansko odra, razmislijo o celostnem poročilu, ki smo ga posredovali maja. Dejansko jaz sem bila zadovoljna, ko sem ugotovila, da francoski, nemški in britanski ministri za okolje so jasno spregovorili sredi julija in upam torej, da tudi druge države članice se bodo držale istega, iste linije in se pravi, da eh, bomo enotni v našem stališču, da pač izpostavimo, da to ni samo stvar pogajanja, to tudi odraža evropske interese. Zaradi tega se bomo še, bomo še naprej razpravljali o teh vidikih, tudi za časa belgijskega predsedovanja. Zelo pomembno je eh, sporočilo, ki ga bomo eh, dobili od Evropskega parlamenta. Seveda vi boste imeli vaš vpliv in naj odgovorim gospodu Rodrigesu. Seveda se oglašam s potrebo, da spregovorimo z enim glasom. To ne pomeni, da samo en glas je lahko naš glas, ampak kar je pomembno, je da vsakič, ko Eh, druge strani eh, in druge predstavniki sveta nam prisluhnejo, bomo eh, enotni, bomo dosledni, se pravi, da se bomo držali iste linije, ki jo bomo zastopali, to je pomembno, da dosežemo in to želimo doseči tudi z belgijskim predsedstvom, ko oblikujemo naš mandat, kajti. Ne bi bilo pač, moramo svetu povedati, katere so za naš, za naš črte ločnice. Če želimo imeti jasen in hkrati prožen mandat, zato da bomo imeli določeno vzvodje za pogajanje v prihodnje in mislim, da to je bistveno za uspeh v Cancunu. Hvala lepa, eh, komisarka, kolegice in kolegi. Vsem ostalim bomo odgovorili v pisni obliki, ker smo izčrpali čas, ki ga imamo na voljo. S tem zaključujem to zasedanje in tako bodo imeli tolmači tudi dovolj časa, da gredo na večerjo pred nadaljevanjem zasedanja ob 21. uri. Hvala.